in sicer z naslovom Položaj kristijanov v zvezi s svobodo veroizpovedi. Gospo visoko predstavnico, podpredsednico komisije, prosim, če lahko nastopi v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Poslanke in poslanci, najprej naj povem, kako zelo se strinjam z zaskrbljenostjo tega zbora glede nedavnega nasilja nad pripadniki verskih manjšin in nad tistimi, ki se zauzemajo za versko svobodo. Svoje poglede na to vprašanje sem eh, podala nedavno 6. januarja, ko sem obiskala Betlehem na predvečer pravoslavnega božiča. Tam sem dejala, da je pomembno, da se vse veroizpovedijo svetu, lahko svobodno zbirajo in eh, izražajo svojo vero. Prav tako sem dejala, da Evropska unija obsoja vsakršno obliko nestrpnosti ali nasilja nad ljudmi zaradi njihove veroizpovedi, kjerkoli se to že dogaja. Zato sem obsodila nedavne teroristične napade v Iraku in Egiptu, eh, kakor tudi v boju gospoda Tadžija, guvernerja province Punjab v Pakistanu, To so nesprejemljiva dejanja, dejanja ekstremistov iz naslova nestrpnosti, ki jih velja obsoditi. Spoštovane poslanke in poslanci, v današnjem svetu se prepogosto kršijo človekove pravice zaradi njihove veroizpovedi. In eh, žrtve niso pripadniki ene same vere. Žal, noben del sveta ni svoboden to vrstne verske nestrpnosti. Obsojanje ali nasilje na ljudmi zaradi njihove veroizpovedi je v nasprotju z vrednotami, ki jih podpiramo mi v Evropski uniji. Vsako to vrstno kršitev moramo zato imati resno. Vsako to vrstno kršitev moramo zato enako močno obsoditi, kjerkoli se že zgodi in kdorkoli je žrtev to vrstnega nasilja. Kaj ti vemo? Človekove pravice so univerzalna vrednota. Dolgo Tam dolgo živeče krčanske skupnosti na Bližnjem vzhodu so eh, predmet preganjanja in Evropska unija ne bo obrnila pogleda v stran. Njihovo zahtevo po spoštovanju njihovih pravic kot državljanov svojih držav razumemo kot eh, ponoma legitimno zahtevo. Svoboda veroizpovedi, svoboda verovanja je dana vsakomor in vsaka država ima obveznost, da to svobodo tudi ščiti. Evropska unija je pripravljena okrepiti svoje sodelovanje z vladami za boj proti nestrpnosti in uprit eh, zaščiti človekovih pravic. Ne smemo pasti v past, ki nam jo nastavljajo teroristi in ekstremisti in upriti se moramo manipulaciji vere eh, v vir delitev. Potrebujemo enotno mednarodno fronto, ki temelji na mednarodnih enotnih standardih in vrednotah svobode veroizpovedi. Evropska unija je bila vodilna sila za resolucijo OZN za boj proti vsem oblikam nestrpnosti ali diskriminacije, ki temelji na razlikah v veroizpovedi oziroma verovanju. In vsako leto si prizadevamo za zagotovitev tovrtnega soglasja, zato da mednarodna skupnost lahko poda trdno, enotno sporočilo Zdaj pred nami še ena pobuda za transregionalno podporo na to temo na naslednjem zasedanju Sveta za človekove pravice OZN marca. Prav tako izpostavljamo vprašanje svobode veroizpovedi v dialogu o človekovih pravicah, ki ga vodimo s tretjimi državami in države spodbujamo k odpravljanju to vrstne nestrpnosti. Naše delegacije budno spremljajo to problematiko širom sveta in naše naslednje poročilo o človekovih pravicah ki bo objavljeno spomladi, bo tudi obravnavalo vprašanje verskih manjšin širom sveta. Poslanke in poslanci, po nemeri sem zavezana temu, da svoboda veroizpovedi ostane na vrhu naše agende. Na naslednjem svetu za zunanje zadeve 21. januarja bomo zopet obravnavali to vprašanje, zato da bo Evropska unija lahko še ukrepila svoje prizadevanja za promocijo svobode veroizpovedi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica Evropske komisije visoko predstavnica Unije za znane zadeve in varnostno politiko za vaše uvodne izjave. Zelo me veseli, da vas lahko pozdravim tu med nami v Evropskem parlamentu v novem letu. Ni prav pogosto, da lahko z vami osebno razpravljamo o tako pomembnih vprašanjih z Evropske zunanje politike, zato se vam zahvaljujem, da ste se udeležili današnjega zasedanja. V imenu političnih skupin, najprej v imenu skupine Evropske ljudske stranke, kolega Elmar Brok. Eh, prezident. Gospod predsednik, gospa podpredsednica, gospod. Gospa podpredsednica nam je obljubila, da bo bolj pogosto zdaj v Evropskem parlamentu, da se bo tudi to uredilo. Torej, menim, da je Za vas, Lady Ashton, pa tudi za druge, potrebno povedati, da Evropski parlament eh, ima veliko večino nad pri tem vprašanju. In videti moramo, in to imate prav, da nestrpnost glede na virsko izpoved, ne glede na za katero vero gre, so vedno večji. Moramo ogotoviti, da velika večina teh napadov je bila proti kristijanom. Krščanska Evropa se mora braniti, ne smemo učati. To je predvsem primer v muslimanskih državah, ne pa samo tam, tudi v, na kitajskem in drugih državah so preganjani. Imamo veliko diskriminacijo, ki je ne smemo tolerirati. E, akcija teroristov in terorističnih organizacij, tega ne smemo sprejeti. Tudi ne smemo pogledati proč, kadar prihaja do takšnih zadev. Tu gre za staro tradicijo krščanske skupine, skupnosti, obstajajo v številnih državah. Eh, v Siriji, Turčiji, Iraku, Iranu, Eh, rojstni kraj Jezusa Betlehem bo kmalo brez kristjanov, če se bodo stvari tako nadaljevale. 20 eh, milijonov koptov v Egiptu, tudi to je problem, ki ga moramo resno vzeti. Iz tega razloga mi dovolite, da poudarim samo dve zahtevi iz resolucije. Rekli ste, da v poročilih organizacij č, e, eh, eh, borbe za človekove pravice e, je omenjeno, je omenjeno preganjanje kristijanov. Moramo pa v vseh pogodbah, ki jih sklepamo z drugimi državami, op, eh, upoštevati vprašanje človekovih pravic, kot tudi pr, eh, svobodo veroizpovedi. Hvala lepa, spoštovani kolega, v imenu skupine socialistov in demokratov, kolega Hanes Svoboda. Hvala, gospod predsednik. Gospa podpredsednica, najlepša hvala za vašo jasno uh, mnenje. Dejansko je. Zelo slabo, če prihaja do vedno večjih napadov na kristijane, če gre za nestrpnost eh, na svetu. Jaz mislim, da moramo mi to obsoditi in to močno obsoditi, zato ker se zavzemamo za strpnost. Eh, moram povedati, da obžalujemo napade na kristijane kopte v Egiptu. To je velika e, eh, grožnja, ne samo za kopte, ampak tu se pojavlja nestrpnost. Meni je izredno žal tudi moja politična skupina, kar se dogaja kristjanom. Eh, ni bil namen. E, odstrenitve eh, Sadama Huseina, da bi zdaj prišlo do takšnih eh, napadov in takšnih terorističnih akcij. Jaz mislim, da je za, predvsem za našo politično skupino izredno pomembno, da smo strpni do drugih verskih skupin, verskih manjšin. Mi se eh, moramo boriti proti njihovemu zatiranju in preganjanju. Ehm, v različnih eh, resolucijah obstajajo eh, dobri predlogi. Jaz sem rad sodeloval zato, ker v teh resolucijah eh, je povdarek na boju proti nestrpnosti. Mi moramo najti skupno bazo. Ampak jasno moram povedati, da vsak napad na kristijane, ne samo te eh, krvavi napadi, tudi druge vrste diskriminacije, to eh, se borimo proti temu. Celo žal pa mi je, da obstaja tudi vedno večja islamofobija. To je neveljaven argument, da muslimani oziroma določene sile pri muslimanih vidijo v razlog za napade eh, na kristijane. Jaz mislim, da vsi moramo priznati, da vsi ljudje imajo pravico, da izpovedujejo svojo vero in to v miru. In manjšina agresivnih ljudi, manjšina nasilja, bodi si da gre proti kristijanom, muslimanom ali katerikoli drugi veri, eh, To moramo obsojati. Torej, nikoli ne smemo napadati drugih virov. Hvala lepa, gospa Marajte Šake, v imenu skupine Alde. Hvala lepa, predsednik, visoka predstavnica, spoštovane kolegice in kolegi. Veroizpoved je individualna zadeva, ima različen pomen za različne ljudi in vloga države je, da ščiti vse ljudi, ne glede na njihovo prepričanja in da imamo mogoče to prepričanje tudi izražati. In naša razprava danes eh, kaže zelo eh, negativno situacijo eh, v Iranu, v Egiptu, spoležaj koptov, Irak, Nigerija in podobno. Danes izpostavljamo vse večje nasilje nad kristjani, še posebej, kar je seveda predmet naših skrbi. Boleče je, da se ljudi napada in da napadajo v imenu vere in ljudje vseh verosvojih so žrtve. Nekateri posamezniki, ekstremisti, izkoriščajo nasilje, celo terorizem in to v imenu Boga oziroma v imenu neke vere in eh, s tem trdijo, da govorijo tudi v imenu drugih ali celo skušajo biti nad zakoni in s tem nešteto nedolžnih ljudi vključujejo v to nasilje. Ampak eh, moramo se biti na jasnem in ne smemo dajati teroristom več pomena, kot ga imajo. Če povezujemo vero in terorizem, potem večino vernikov diskvalificiramo, saj ti svojo vero na stotine različnih načinov eh, izpovedujejo in prakticirajo miroljubno. Vera nikoli ne more biti kredibilen ali spremljiv razlog za zatekanje k nasilju ali kršitev človekovih pravic. Prepogosto pa to se dogaja, ne le eh, v smislu zatekanja k nasilju, ampak tudi eh, iz naslova omejevanja svobode govora. In eh, Nikoli to ne sme biti razlog za to, da ljudje živijo v strahu in eh, zato ne smemo podpirati eh, tistih, ki izvajo ta ekstremizem, več tiste, ki obsojajo ta ekstremizem. Hvala lepa, gospod Nikol Kilnilsen. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Ešton, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, pokol koptov v Aleksandri je vreden mednarodnega ogorčenja. Razmere kristijanov na Bližnjem vzhodu je zaskrbljoče v Libanonu, eh, celo v Egiptu. Kristijani zapuščajo tako mljeno sveto eh, zemljo zaradi nasilja nad njimi. Veseli me, da rezolucija o verski svobodi to izpostavlja na kar se da širok način in da izpostavlja temeljno pravico verovati ali ne verovati, izbrati svojo vero brez diskriminacije naše besedilo izpostavlja in tudi obsoja nedavne napade in uboje, ampak moramo si tudi priznati, da v nekaterih evropskih državah spoštovanje svobode veroizpovedi ostaja v nevarnosti. Dajanja nestrpnosti se dogajajo pogosto, eh, oskrunjenja eh, židovskih in muslimanskih pokopališč, antisemitske ali eh, druge diskriminatorne trditve. V Švici, na primer, Eh, ekstremistična stranka vodi nesprejemljiv diskurs proti določenim skupnostim in zato moramo boj za spoštovanje laične države postati prioriteta v Evropi. Begunci, prosilci za azil, ne, migranti, etnične in verske manjšine so vsi predmet vse večjih kršitev eh, univerzalnih človekovih in temeljnih pravic. Zato Evropa mora postati zgled, ko gre za eh, strpnost in dialog med skupnostmi. Če so kristijani eh, na Bližnjem vzhodu vedno bolj eh, predmet sumničen, da zastopajo interese Zahoda, pa se tudi pri nas muslimane vedno povezuje s terorizmom in ekstremizmom. In zato spomnimo dveh verzov Luja Aragona. Tisti, ki je verjel v nebo in tisti, ki ne vsi imajo isto rdečo kri, ki obarva našo zemljo. Hvala lepa, gospod Konrad Šimanski v imenu skupine ECR. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica. Naj začnem z zahvalo. Zahvalo visoki predstavnici zunanje zadeve za zelo hiter odziv na to, kar se je zgodilo v Aleksandriji. Zelo pomembno je, da se odzovemo hitro in eh, v tem primeru nas svet eh, bolj pozorno posluša. Tame gospodje, kristijani so danes verjetno najbolj pozabljena manjšina v svetu. Pravna diskriminacija, uboji, umori se dotaknejo 170 tisoč kristijanov vsako leto. Vsi tisti, ki zagovarjajo človekove pravice, zato eh, morajo in moramo govoriti u prid svobode vjeroispovedi. Svoboda vjeroispovedi je stvar ki joj treba ispostaviti u državah kot su Afganistan, Irak, Sudan, tudi v okviru razvojne pomoći. Kitajska, Indija, Vjetnam, te države morajo slišati za svobodo vjeroispovedi v trgovinskih pogajanjih z Evropsko unijo. Države kot su Egipt, z njimi moramo aktivirati našo sosedsko politiko. Konec koncev mora naša diplomacija reagirati v vsakem primeru ko gre za kršitev pravice do svobode veroizpovedi. Inštrumente torej imamo, samo uporabiti jih je treba. Prav tako moramo svet prepričati v to, da po letih molka svoboda kristijanov za nas ostaja pomembno vprašanje. Le na ta način nas bo svet jemal resno, če bodo dobili vtis, da je to nekaj, kar je za nas res pomembno. Sicer ne moremo pričakovati uspeha za našo politiko na tem področju. Hvala lepa za vaš prispevek v imenu Združene levice, gospod Kirjakos Triantafilides. Hvala lepa, gospod predsednik. Z vidika listine, ustanovne listine o OZN ima vsak človek svobodo veroizpovedi. Vsak do torej lahko prakticira svojo vero. Ali pa nobene. V vsakem primeru je to svobodo potrebno spoštovati in to za vse. Vera ne more biti inštrument izkoriščanja pri političnih eh, sporih. Zato obsojamo vse napade, tako v Aleksandriji kot drugot, in izražamo tudi sožalje družinam in svojcem umrlih. Turški režim na Cipru je tudi storil nekaj še nevidenega. Na slovesnosti ob Božiču je prišlo do prekinitve te slovesnosti. Potem je bila druga slovesnost odpovedana, čež da vloga za izdajo dovoljenja ni bila izdana, pravoča, ni bila uložena pravočasno. Tu gre za jasne kršitve člena 3 člena 9 Evropske konvencije človekovih pravic, eh, člena 10 eh, listine o temeljnih pravicah EU in člena 18 splošne deklaracije o človekovih pravicah. Zato obsojamo ta dejanja okupacijskega režima, ki so flagrantna kršitev človekovih pravic. Zato mislim, da je potrebno zahtevati popolno spoštovanje teh pravic in pravic soboščini. Hvala lepa, gospod Fiorello, provera v imenu skupine EFD. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nedavni teroristični napadi v Iraku so kriminalna dejanja, ki predstavljajo kljub samo vendarle samo en vidik eh, preganjanja kristjanov v svetu, predvsem pa na Bližnjem vzhodu. Najbolj zaskrbljujoči dogodek z institucionalnega vidika je sistematično omejevanje pravic kristjanov eh, in sicer njihovih državljanskih pravic. Na tak način torej nimajo pravice graditi crkv, nimajo dostopa do javnih služb, do služb v vojski in nimajo niti pravice do eh, veroizpovedi. Te stvari, če jo združimo, terorizem in diskriminacija prisili leta eh, na stotine tisoč državljanov iz teh držav v emigracijo. V Iraku več kot 60 odstotkov kristijanov je bilo prisiljenih v eksil, govorimo tukaj torej o približno 600 tisoč ljudeh. Evropski parlament se bori za pravico ljudi do emigracije. V tem primeru pa celotne skupnosti nimajo pravice, da živijo v svoji državi proti terorizmu, ki skuša izsiliti, iztisniti krščanstvo iz Iraka s, s terorizmom, je upravičeno tudi vojaško posredovanje. Vendar Evropa, ki je zgodovinsko bila krščanska vedno in je brani človekove pravice, mora zahtevati, naslednji je predsednik, predsednika prekinjam, Bruno Golniš. La liberté de conscience. Soboda vesti je osnovna svoboda in to svobodo so komunistični režimi strahotno teptali. Zato moramo danes imeti pogum, da rečemo, da so te kršitve, kršitve, ki se izvajo proti kristjanom v islamskih državah. In mislim, da upravičeno obsojamo ta fanatična dejanja, ampak eh, tu ne gre le za ekstremiste. V številnih državah se muslimansko večino, ki naj bi bile zmerne, se kristjane obravnava kot drugorazredne državljane. Prepovedane so krščanske procesije oziroma so celo predmet eh, grožen smrtjo. V naših državah eh, nikomor ne preprečujemo, da se odloča za muslimansko vero spoved in v nekaterih državah, eh, kjer imajo zakonodajo, ki prepoveduje bogokletne izjave, bi to bilo potrebno odpraviti. In eh, vseeno besedo povedano, ne moremo se zadovoljiti zgolj z dobrimi namerami, ampak moramo ukrepati in moramo jasno povedati tem državam, da bodo naši odnosi eh, z njimi odvisni od svobode veroizpovedi, ki jo omogočajo. Hvala lepa. Prehajamo na preostale govornike. Gospod eh, Mario Mauro, dve minuti. Grazie, Hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, rad bi se vam eh, zahvalil za vaš prispevek, za vsebino vašega prispevka, ker je namen te naše resolucije prav ta, da zagotovimo večjo varnost eh, verskih manjših, manjšin v interesu vseh. Z isto iskrenostjo ljudnostjo in prijateljstvom bi, vam, eh, rad, eh, bi vas rad opozoril na drugo stvar. Če si še enkrat preberete besedilo, boste ugotovili, da ste prebrali svoj govor, ne da bi enkrat samkrat omenili besedo kristijani. Dejstvo je, da to je težava in tukaj imamo težavo, ker padamo na eh, v igro fundamentalistov, ki hočejo izpostavljati prisotnost kristijanov v Bližnjem vzhodu in v drugih delih sveta in to istovetiti z Zahodom, z Evropo. Ampak dejstvo, da naši kristijani, eh, prijatelji kristijani na Bližnjem vzhodu so Arabi, ljub, Arabci ljubijo to državo in so del te kulture. In zato vas prosim, eh, gospa visoka komisarka, Morda bi bilo treba si izprašati vest, eh, poglobljeno si izprašati vest in uh, si ogledati, kako smo pristopili do teh zadev, ker stvari je treba poimenovati po njihovem imenu sovraštvo do židov moramo imenovati antisemitizem, moramo imenovati sovraštvo do muslimanov islamofobija in sovraštvo do kristijanov moramo imenovati tako, kot temu gre, ker bomo samo na ta način lahko upletli in pritegnili na svojo stran vse ljudi v tistih državah, ki ljubijo tudi svobodo njim demokracijo. Prosim vas, da to upoštevate. Sedaj bomo podpisali sporazum z Irakom. Skupaj z določili o trgovskih sporazumih si dajmo eh, zapisati tudi nekaj moralnih pravil, da nam zagotovijo tudi seveda gospodarske prednosti, ampak dajmo te stvari narediti, dajmo jih narediti hitro, dajmo jih narediti eh, dobro, ker svet pričakuje signal iz Evrope. Najlepša hvala, Richard Howitt, minuta popolna. Najlepša hvala. Na začetku bi rad eh, omenil besede splošne deklaracije. Spo, svoboda se združevati v svoji skupnosti in izražati svojo vero ter jo prakticirati. To zelo jasno pove, da je varovanje teh svoh švoboščin neotiljivo in nedeljivo od drugih človekovih pravic. In prav tako bi morali varovati te pravice in moramo li bi eh, ostro nasprotovati vsem eh, preganjanju verskih skupnosti, kot smo to imeli v nekaterih državah Evropske u, u, unije. Eh, šest milijard ljudi na tem eh, svetu, eh, od teh šest milijard, 70 eh, odstotkov ljudi živi v državah, kjer vlada represija verskih prepričanj. Tudi v mojem volilnem okrožju v vzhodni Angliji se ti izrazi zelo dobro, eh, ta toleranca se izraža tudi v resolucijah Evropske unije. In ameriški pridigar Terry Jones, ki je grozil, da bo sežgal Koran, je omenil, da bo prišel v moje volilno okrožje, da bi to šovraštvo širil in so mu sporočili, da ni dobrodošel. In nekateri imajo pač jim pravico si, uh, izpovedovati svojo vero, vsekakor pa obstajajo vrednote, ki bi jih morali promovirati in bi morali spoštovati. Hvala. Školik, um... Najlepša hvala. Gospa Marijel de Sarne, minuta pa pol. Hvala lepa, predsednik. Fanatizem, ki si za cilj jemlje vero drugih, je barbarstvo, ki ga moramo obsoditi vsi demokrati in se boriti proti njemu. Zato je tako pomembno, da danes izrazimo svojo solidarnost z vsemi tistimi, ki so predmet preganjanja zaradi svoje vere kjerkoli v svetu. Eh, okrutni atentati Al-Kaide v Iraku in Egiptu in eh, grožnje islamskih fundamentalistov proti eh, kristjanom na Bližnjem vzhodu želi, namen vsega tega je, da se okrepi sovraštvo, da se naperi skupnosti eno proti drugim in da se bi privedlo do spora med civilizacijama. In zato je pomembno, da obsojamo te barbarske de, de, akte, ta barbarska dejanja. Danes moramo omogočiti svobodo vsem manjšinam, da svobodno in varno prakticirajo svojo vero kjerkoli v svetu, vključno pri nas v Evropi. In zagovarjati in varovati moramo verski pluralizem, strpnost in medsebojno razumevanje, tako pri nas v Evropi kot eh, posod po svetu. In zato izražam željo, da bi demokratična revolucija, ki se dogaja v Tuniziji, eh, kmalo prišla tudi v druge države, da bo na ta način vrednota laičnosti in strpnosti eh, širše zastopana. Hvala lepa, Peter van Balen, ena minuta. Mevrouw Ashton, hartelijk dank voor uw komst. Hoe vaak hebben we hier aan dit parlement al niet gesproken? Najlepša hvala za besedo. No, pogosto smo v tem parlamentu govorili o kristjanih v Somaliji, v Sudanu, v Egiptu, v Siriji, v Turčiji, v Iraku, v Iranu, v Afganistanu, Pakistanu in Maleziji. Koliko krat se je naš parlament o tem spraševal, smo razpravljali, koliko vprašanj smo postavili iz svoje, moje skupine, iz drugih eh, skupin o teh vprašanju kristjanov v teh islamskih državah. Čas je napočil, da pustimo ob strani besedičenje in eh, se spravimo v de k dejanjem. Dve vprašanji, gospe Ashton. Naše naloge morajo biti seveda omejene, ampak eno nalogo moramo zelo resno prevzeti in sicer braniti, zaščititi preganjene kristjane. Torej, uh, pripraviti posebno službo za zunanje delovanje, ki bo skrbela za to. Drugo vprašanje je, Evropska unija ima dvostranske odnose s temi državami. Prosim, zamrznite te dvostranske sporazume, dokler pač te države ne bodo izboljšale svojega odnosa oziroma varovanja kristjanov teh držav. Ne odpirajte pač tenarnice. One minute. Deja minute. Merci, monsieur... Hvala, gospod predsednik skupina Evropske združene levice se ni pridružila resoluciji, ki je danes predlagana. Seveda lahko samo obsodimo vsa teroristična dejanja, ne glede na to, kdo je storilec, kdo so žrtve in ne glede na to, kje so se te dejanja zgodila, ampak eh, naša skupina je zavezana laječnosti in eh, zato moram povedati, da smo še posebej zavezani svobodi misli svobodi veroizpovedi, ki vključuje svobodo verovati ali ne verovati, izbrati svojo vero, spremeniti svojo vero, kakor tudi prakticirati svojo vero, ne glede na veroizpoved. To tudi pomeni, da smo še posebej zavezani eh, delitvi eh, cerkve od države in da pogosto to vrstni integracionizem eh, razumemo kot odziv na težke razmere. In ta resolucija to ponašanje ne gre v pravo smer. Na kratko povedano, ni dovolj uravnotežena, še posebej, ko gre za tisto resolucijo, ki smo jo pripravili v naši skupini. Po našem mnenju ta resolucija daje misliti, da Evropska krščanska skupnost eh, želi prevzeti nadzor nad vsemi kristanskimi skupnostmi v svetu. Hvala lepa, gospod Belder, ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skupna resolucija pravilno omenja religiozno diskriminacijo proti krščanskim manjšinam v Evropi. Pred enim mesecem je nek študent v moji državi zapisal, zaskrbljen sem nad dejstvom, da je treba varovati svobodo ko bom nekega dne zapustil to Evropo, kaj se bo zgodilo z mojo svobodo? Bo moja svoboda enako varovana tudi drugim? To so evropske vrednote. Te vrednote moramo varovati in to velja tudi za pozabljeno skupino v Bližnjem vzhodu. To so kristijani v uh, Gazi, ki zakotovo pričakujejo zaščito strani Evropske unije, zlasti, ko si prizadevamo, da bi dali podporo tudi palestincem, čeprav eh, imajo nas drugačno versko prepričanje. Evropska komisija in parlament bi morali tudi dobiti določene prednosti tega in torej bi dal, morali vsaj dati slišati svoj glas. Uh, Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim o vprašanju, ki mi je pri srcu. Kot evangeličanka mi je zelo jasno, predvsem v zadnjih letih, da je izražanje krščanskega prepričanja postalo vedno bolj nesprejemljivo v družbi, ki vedno močneje zagovarja uh, vero v nič. In tak eh, pristop je veliko bolj agresiven do kristjanov v določenih okoljih. Letos smo praznovali 400. obletnico prve izdaje Biblije v angleškem jeziku. In dejstvo je, da se šteje vsebina Biblije pogosto za nezakonito in dejstvo je, da tudi v Evropi ne moremo izražati krščanskega prepričanja in so ljudje zaradi svojega verskega prepričanja gnani pred sodišča. V Združenem kraljestvu se uporabljajo ti zakoni bolj kot eh, meč, ne pa kot ščit, da bi pač kristijani bili preganjani. To je kazal jasno tudi primer komisije, ki je objavila svoj eh, koledar, označeni so vsi različni verski prazniki, tako muslimanski, židovski, kitajski, ne pa krščanski. Upam, da je to bila samo napaka in eh, prosim visoko predstavnico, da uh, se ukvarja s tem vprašanjem v svojih komentarjih. Svoboda verskega izražanja je temeljna pravica v družbi, ki bi jo morali zaščititi. In ne bo dovolj, če ta, to težavo samo malo priznamo. Ne, bomo, ne smemo biti sramežljivi pred tem, predsednik, pre Kinja in Ernst Strasser. Dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Spoštovana gospa podpredsednica. Hotev bi se vam prisrčno zahvaliti za vašo izjavo. Ta je pravilna, prišla je v pravem trenutku in nas ohrabruje, kaj zadeva eh, odnos vaše inštitucije do tega problema, kar zadeva sodelovanje z drugimi državami, kar zadeva ukrepe, ki so potrebni. Ta razprava je v tej hiši potrebna, ne samo zaradi tega aktualnega dogodka, temveč eh, svoboda vire je en del evropske identitete. Ta razprava je pomembna, zato ker v številnih drugih državah sveta e, smo priče diskriminacije, preganjanja nasilja. In zaskrbljeni smo, da velik del e, smrtnih žrtev e, so e, do tega prišli zaradi svoje veroizpovedi. E, treba je e, obsoditi vse tiste, ki to delajo. Mi moramo sočustvovati s tistimi, ki so žrtve tehnega nasilja. E, mi e, sočustvujemo z našimi prijatelji. Moramo se potruditi, da bo tega vedno manj, te diskriminacije. Ampak e, obstaja tudi diskriminacija kristijanov s strani državnih inštitucij in tudi proti temu se borimo in hočemo to. Uh, eh, hočemo to eh, zaključiti. Imam, imel sem dve minuti. Imam dve. Zato potrebujemo naš angažman za udejanjanje te svobode veroizpovedi, zato se moramo zajemati v dvostranski pogovori, spostaviti moramo inštrumente za zaščito svobode veroizpovede. Zato je potrebno pozdraviti, da se pri vsakem dvostranskem stiku uh, zauzema za uh, udejanjanje pravice do veroizpovede mi moramo to vključiti tudi v sporazume z tretjimi državami. In jaz pozdravljam vaš namen, da v naslednjem poročilu o človekovih pravicah posebno poglavje posvetite spomodi veroizpovedi. Najlepša hvala, da sem se upravičil, da sem vas motil. Guido Milana, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod visoka komisarka. Pomembno je, da obsodimo te napade in zahtevamo hitre ukrepe za varovanje kristjanov v svetu in to povežemo s splošnim vprašanjem spoštovanja eh, vero izpovedi, spovode zavesti in misli. Ni nobene razlike med nekom, ki je ubit med tem, ko je pri maši ali nekom, ki ga obsodja na smrt zaradi prešuštovanja ali zato, ker je del um, muslimanske, židovske ali krščanske skupnosti ali, oziroma živi v določeni državi. Svoboda, pravica do svobode in sožitja je pravica, ki je priznana z mednarodno konvencijo. Nasprotju pa vidimo v svetu, da se svet nadili med tiste, ki hočejo človekove pravice braniti in tiste, ki jih hočejo zatirati. Zagovarjam samo boj proti vsej netoleranci lahko um, zagotovi boj za pravice. Um, gre, imamo primere celotnih skupnosti, ki so gnane v egzil in tukaj moramo še veliko narediti. Evropa mora veliko narediti tako na politični, kot tudi diplomatični, kulturni in socialni ravni z močno, močno zahtevamo sedaj od Evropske komisije, zlasti pa od visoke predstavnice, da spreme zelo jasne smernice v odnosih do tretjih držav v okviru zunanjega delovanja. Tudi bilateralni sporazumi morajo posvečati več pozornosti verskim svoboščinam in eh, pomankanje spoštovanja teh pravic bi moralo postaviti pod vprašaj tudi te bilateralne sporazume. Morali bi sprožiti eh, interreligiozni dialog, eh, da se izognemo pravim verskim spopadom, kjer dejansko versko prepričanje zakriva veliko bolj eh, temeljne in pomembnejše razloge. Tudi v Evropi imamo primere eh, pomankanja toleranca, imamo mesta, v katerih imamo zelo mešane kulture, zelo različne verske vrednote, ki pa jih moramo vse spoštovati in jim moramo zagotoviti svobodo izražanja. Nimamo nobene druge izbire, kot da samo dialog, stopimo v dialog in spoštujemo. Najlepša hvala, predskinja predsednik, en komentar. Malo prehitro ste govorili, pravi predsednik, in naši tolmači so imeli določene težave. Gospod Nikolo Rinaldi, minuta pa pol. Najlepša hvala, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Usoda Bližnjega vzhoda spreminja zemljevid kultur ker kopt v grščini pomeni preprosto egipčan in sedaj vse te ljudje vidijo edino rešitev v migriranju čez ocean. Vendar ne vidimo, da bi mediji ali ksenofobne stranke dejansko omenjale tukaj boj med versk, ver, verami ali kulturami. Pred nekaj leti je v star kmet v Gualkairu, ki nas je nam je trikrat na teden prinašal mleko, prišel pred vrata jokajoč. Nismo razumeli, kaj je hotel. In v solzah je samo govoril Sahid Akbar, Sahid Akbar, torej stari je velik, stari je velik. Preprosto je svojim kri, eh, krščanskim prijateljem samo eh, izražal svoje obžalovanje nad smrtjo Janeza Pavla II. Torej, kot musliman je spoštoval, spoštoval tega človeka in to je bil del njegove kulture. In takšna kultura, ki kaže, kako so razširjene te vrednote v Egiptu, se je to zgodilo v tej državi, kjer smo v Božiču, v Božiču videli pokol kristijanov. Torej, eh, Kristjani v teh državah zahtevajo zaščito. Včasih so kristjani samo žrtev obračunov med totalitarističnimi muslimani in uh, režimom. Prehitro govorite, prekinja predsednik, prehitro govorite, prosim vas, kolegice in kolegi, govorite malo počasneje, pravi predsednik. Evropa ne sme biti uh, sramežljiva, mora jasno iz, ja, e, izgovoriti besedo kristjan in spodbujati demokratične procese. Najlepša hvala. Kolega. Marina, ja. Marina Jana Kukudafis, ena minuta. Spoštovanje prepričanj drugih je znak. Eh, dru Spoštovanje prepričanj je znak tolerantne družbe in ne smemo ljudi zatirati zaradi njihove verske izpovedi. Spoštovanje. Uh, varovanje oziroma preganjanje kristijanov zaradi njihovega prepričanja je nekaj nespremljivega, ampak najprej bi morali seveda pomesti pred svojim pragom. Pred uh, enim mesecem so v okupiranem eh, vasici Vizokarpazo na Cipru bile prepovedane eh, krščanske maše. Vemo, da se to dogaja že 36 let na okupiranem ozemlju. Delovanje okup turške uh, vojaške oblasti, ki je prepovedala krščanske maše, je nekaj nespremljivega. Združeni narodi pregledujejo sedaj to stanje, ampak ko govorimo o državah, ki so zunaj Evropske unije in govorimo o svoboda, svoboščina kristijanov tam, moram reči v tem parlamentu, da moramo najprej pomesti pred svojim pragom, če hočemo biti verodostojni in zaupanje vredni v širšem kontekstu. Najlepša hvala. Cornelis de Jong cornelis de jong minuta. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Najlepša hvala, predsedojoči. Eh, svoboda veroizpovedi mora biti zaščitena. Moramo zaščititi tako vernike kot tudi eh, brezvernike. Eh, tu je naša dožnost. Mi se moramo zauzemati za vse tiste, Eh, ki so diskriminirani oziroma nad katerimi se izvaja nasilja. Mi imamo skupno resolucijo, eh, pozdravljam jo, ne zato, ker bi mislila, da, moramo, eh, da moramo skrbeti samo za kristjane, eh, temveč eh, obstaja vedno več držav, kjer je ta nestrpnost vidna. Tudi, kar, če bi šlo za kakšno drugo viro, bi isto reagirala. Eh, Tu je potrebno marsikaj narediti na tem področju. V nizozemskem ministrstvu za zunanje zveze je pa podobno vlogo. Potrebujemo zakone, da bi eh, lahko zaščitili ljudi, da bi preprečili eh, spore in diskvalifikacije zaradi veroizpovedi. Zato mislim, da je nujno potrebno, da eh, Eh, moramo to narediti, kar je tu predlagano. Borgicijo Pošteni, vani gospod predsednik, imamo prepovedano besedo v tem relativizmu v Evropi in to je kristjanofobija. In vendarle iz zanesljivih virov že vrsto leto slišimo novice, hude in tragične novice o preganjanju kristjanov na različnih celinah. Evropa se mora tukaj zbuditi, mora odpreti oči in narediti nekaj konkretnega, nekaj jasnih sporočil moramo poslati. Naprimer, to, kar smo pričakovali od gospe Ashton, bi bilo, da navede besede, navdihnjene besede papeža Benedikta, ki je pred nekaj dnevi ob dnevu mira omenil, da je zatiranje pravic, e, žalitev Boga in groznja, grožnja za mir. In potem pa naj še naprej vprašam, kaj pričakujete? ali bodo poslali komisijo, da preverimo stanje koptskih kristijanov v Egiptu, ki je dejansko zmirna država, kjer pa nobena od temeljnih pravic ni priznana, nimajo dostopa do javnih uh, služb. Evropa, zbudi se, Evropa, zbudi se, spomni se svojih krščanskih korenin. Grazie, signor Borghesi. Najlepša hvala, gospod Borghesi. Naslednji je Hajme Major Oreha, dve minuti los ataques que recientemente se han producido. Kažejo na dve tragediji za Evropo, čeprav gre za različne zadeve. Namreč tragedija zaradi dogodkov samih, zaradi njihovega obsega, zaradi človeških življenj, ki eh, so eh, bile pri tem. Prepogosto pa v naši družbi takšnih primerov niti opazimo ne. Način našega odzivanja na takšne zadeve pa vodi dosti krat do tega, da se to v medijih obravnava tako, kot da bilo to nekaj eksternega, kot da to ne bi bil napad na nas, e, da, kot da se to dogaja nekje daleč proč od nas, čeprav ti atentati se dogajajo v srcu in proti srcu naše civilizacije v Evropi. Naša naloga je, da ozaveščamo ljudi, kako velik je pomen tega. Evropske inštitucije, Ni dovolj, da samo obsojajo, morajo sprijeti tudi določene ukrepe, mislim na dve vrsti ukrepov. Najprej moramo poskrbeti za to, da v naših medijih se večkrat govori o teh tragedijah, drugič pa bi morale evropske institucije biti tam navzoče, kjer se to dogaja. Za tema dvema ukrepoma. Gospa podpredsednica, bi hotel reči, da Evropska komisija in vi sami morate prevzeti vlogo e, reševanja tega problema. E, eh, bolje je treba povdariti žrtve. Žrtve morajo biti bolj prisotne v naših evropskih inštitucijah. E, imeti moramo programe, programe za e, podporo e, žrtva. Kdo pa, če ne mi, bo zastopal njihove pravice? E, najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo gospodu Marvoru Nikolasu za minuto. Hvala lepa, predsednik oziroma predsedujoči. Kot eh, socialisti verjamemo v človekove pravice, predvsem v pravico do veroizpovedi, v svobodo veroizpovedi. Kot je dejal gospod Svoboda, nas eh, ne zanima zgolj krščanska veroizpoved, ampak nas zanimajo pravice vseh veroizpovedi in vseh vernikov. Vsakdo mora imeti pravico, da svobodno prakticira vero. Pomembno je, da vlada medsebojno razumevanje med vsemi verami, da vlada razumevanje za vero vsakega državljana. Iz osebnih razlogov pa mi dovolite, da omenim dogodek, ki se je dogodil na Cipru, ki je tudi zajet v tem poročilu. V cerkvi, kjer se desetletja že obeležuje Božič, so turške okupacijske sile intervenirale in prekinile to slovesnost. Še huje, vernike so pregnale in eh, tudi duhovnike so prisilile v to, da so slikli slovesna, slovesne kute. Zato mislim, da moramo ukrepati in rešiti to problematiko, tudi na ozemlju Evropske unije. Hvala lepa, naslednja je gospa Ris. Hvala lepa, predsedajoči, gospa visoka predstavnica. Barbarski napad 31. decembra v Aleksandriji je eden v dolgi, predolgi vrsti tovrstnih napadov širom sveta, v Iranu, Iraku, Pakistanu, Nigeriji, v Egiptu, eh, na zadnje. Torej, to vrst smrtno preganjanje je predvsem upirjeno proti kristjanom na vzhodu. Zato so ukrepi, ki jih mora sprejeti Evropska unija, eh, ti ukrepi morajo odgovarjati pričakovanjem tem 12 milijonom eh, ljudi. In eh, pomembno je, da se ne stigmatizira ene veroizpovedi eh, v primerjavi z drugimi. Pomembno je, da islamski integracionist, integracionisti eh, ne prevladajo, saj ubijajo svobodo, ubijajo ljudi. Zato je pomembno, da oblikujemo usklajen pristop, usklajen odgovor na to nasilje. Pomembno je, da imamo tudi usklajeno strategijo in da izvajamo pritisk, naprimer tudi preko predvidenih sporazumov, ki jih imamo številni med to vrstnimi državami in da od njihovih vlad zahtevamo, da preiščejo to vrstne incidente in eh, da tudi zagotovijo svobodo veroizpovedi eh, v svojih zakonih in pred svojimi sodišči. Vsak državljan mora imeti to svobodo, kajti če te svobode, ki omogoča ločevanje crkve oziroma vere in države, eh, Če te svobode ni, potem ni nobene druge svobode. Hvala lepa, gospod eh, Poremba. Gospod eh, predsedujoči, visoka predstavnica, vse 75 odstotkov vseh eh, primerov verskega preganjanja v svetu zadeva kristjane in zato Evropska unija ne more biti eh, v tej zadevi eh, neaktivna in ne sme sedeti križem rok. Govorimo o boju za spoštovanje svobode verišpovedi v svetu. Pomembno je, da se tudi vsi skupaj vprašamo, kakšne inštrumente sploh lahko Evropska unija uporabi, da bi to vrstno preganjanje kristijanov v prihodnosti lahko preprečili. Kaj lahko storimo? Kot prvo se mi zdi, da moramo zagotoviti to, da bo spoštovanje svobode veroizpovedi ena pomembnejših eh, svoboščin, ki jih zagovarjamo v naši zanani politiki. V sporazumih, ki jih podpisujemo z drugimi državami, moramo zagotoviti, da bo tam takšna določila, ki onemogočajo pregon na podlagi veroizpovedi. Prav tako razmislimo, ali morda ne bi morali ustanoviti Evropski centr za spremljanje verske nestrpnosti v svetu, eh, kajti na ta način bi dobivali hitre informacije in bi bomo, to bi omogočilo tudi hitro eh, ukrepanje Evropske unije. Prav tako moramo odpraviti politiko eh, dvojnih meril. Mi smo odprti za migrante z različnih eh, delov sveta, dovoljujemo jim, da tu gradijo svoje eh, cerkve, svoje templje. Eh, v tajstih državah pa se kristijane preganja. Eh, že samo posedovanje Biblije eh, pomeni, da je človek izpostavljen možnosti zaporne kazni ali celo smrti, eh, da o cerkvah sploh ne govorimo. Zato je pomembno, da se odpravi pregon, preganjanje kristijanov v svetu in eh, omogočiti moramo svobodo tako kristijanom kot vsem drugim veroizpovedim, da lahko svobodno prakticirajo svojo vero. Hvala lepa, besedo ima gospod eh, Milan Mon, minuta in pol. Necesario dado los recientes y graves sucesos. Hvala, gospod predsednik, to je izredno pomembna razprava, predvsem zaradi eh, prednedavnim eh, napadom eh, na kristjane, eh, kar se je to zgodilo v Egiptu. 18. člen eh, splošne eh, izjave o človekovih pravicah zagotavlja eh, svobodo veroizpovedi, gre pa za pravico, ki se ne spoštuje in uh, biti kristjan, uh, zato ljudje lahko zgubijo življenje. Eh, treba je nastopiti energično, treba je braniti te pravice, moramo to vključiti tudi v svojo zunanjo politiko. Tu gre predvsem za kristjane, ki jih najbolj preganjajo. Pozvati je treba vse vlade, da obsodijo krivce. Ehm, osnova za evropsko identiteto je svoboda, tudi svoboda veroizpovedi. To je jedro eh, vseh pravic. E, to je tudi pot k miru, kot je rekel papež Benedikt 16. 1. januarja. Poleg tega eh, krščanstvo igra pomembno vlogo za vzpostavitev evropske identitete. Zato se mi zdi paradoksno, če Evropska unija se ne zauzema v svetu za uh, upoštevanje, spoštovanje osnovnih pravic vseh kristijanov. Potrebno je bolj zaščititi kristijane in njihovo uh, svobodo do veroizpovedi. Na naslednjem uh, Evropskem svetu uh, mo, bodo morali eh, povedati svoje mnenje tudi predsedniki vlad, kot je že zahteval predsednik Sarkozy. E, Hvala lepa, gospod Repo. Ena minuta. Unionin, ulkopolitik. E, eh, gospod predsednik, podpredsednica. Mm, uspeh zunanje političnega delovanja se meri tudi po tem, kako ščitimo osnovne pravice, med katere spada tudi svoboda veroizpovedi. Tu sedaj posebno trbijo kopti. Mi moramo imeti dialog med muslimani in kristijani, tudi v Evropi kar bi bilo izredno pomembno za zaščito pravic. Vse veroizpovedi bi morale biti eh, mirovna gibanja. Mi ljudi ne smemo deliti, ne smemo dovoliti, da bodo teroristi izkoriščali veroizpoved kot sredstvo svojega boja na minuto. Pa lepa, gospod Žobro, ena minuta. Po podatkih organizacij, ki spremljajo primere verskega preganjanja v svetu, je več kot 200 milijonov kristjanov predmet tovrstnega preganjanja. 170 tisoč ljudi je v zadnjih letih umrlo, to je neverjetno, samo zato, ker so kristjani. To so podatki, ki jih posredujejo organizacije, ki spremljajo to tematiko. Dejstvo, da so kristijani na prvem mestu, ko gre za versko preganjanje, je nekaj, kar moramo imeti v mislih tu v našem eh, parlamentu. Še posebej napete razmere so v islamskih državah, kjer se kristijane obravnava kot drugorazredne državljane. Ne le z vidika svojih eh, krčanskih korenin, ampak tudi sicer Evropa ne more več tolerirati to vrstnih razmer, ko ne. Eh, dolžni ljudje umirajo samo zato, ker so kristijani. Evropska unija zato nezadostno reagira na napade na kristijane. Vprašanje preganjanja kristijanov mora postati tudi eden od argumentov v naših pogajanjih in odnosih med Evropsko unijo in državami, v katerih prihaja do to vrstnih eh, strahotnih dejanj. Evropski parlament mora tudi zavezati gospod Ashton, bolj odločnemu postopanju na tem, na tem področju. Hvala lepa, gospod Žobro. Gospod Mičel, minuta in pol. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Nisem slišal, da ste mi dali besedo. Najprej naj povem, da zelo cenim dejstvo, da imamo to razpravo in v polni meri tudi podpiram resolucijo, ki sem jo tudi so podpisal. Menim, da imamo eh, spečega velikana, eh, ki se zdaj zbuja zaradi nasilja nad kristjani. Če bi se eh, na ta način postopalo z muslimani ali z židi, bi bil enako ogorčen. Ampak kljub vsemu, v, na Cipru turška vlada in njihovi predstavniki menijo, da je ustrezno, da od kristjanov zahtevajo, da prosijo za dovoljenje za eh, molitev in potem jih tudi preženijo iz cerkve, ko se odločijo, da bodo to počeli kolektivno. Ali ste turškega predstavnika eh, pri Evropski uniji eh, pozvali na zagovor in če ne, zakaj ne? Tako da ne ukrepajmo proti komorkoli, ampak gre za to, da ukrepamo za kristijane, da ukrepamo za kogarkoli, eh, proti kateremu so upereni eh, to vrste napadi nikogar ne smemo preganjati zaradi njihove veroizpovedi. In pri tej razpravi gre za kristjane in preveč ljudi meni, da kristjani lahko pač sprejemajmo karkoli. Čas je, da vzpostavimo medsebojno spoštovanje. Sam spoštujem tiste v tem zboru, ki nimajo uh, verskega prepričanja ali katerih versko prepričanje je drugačno od mojega. In čas je, da tudi v tem zboru začnemo spoštovati tudi tiste, ki imajo krščanske, uh, krščansko vero. Kajti v raznolikosti leži naša enotnost. Hvala lepa, gospod Mečel. Besedo ima gospa Kopa, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. V zadnjem času je vedno več primerov eh, verskega nasilja v svetu. To, kar je zaskrbljujoče, je, da se krši mednarodno pravo, ki določa, da je pravica do, do svobodne veroizpovedi eh, dana vsakomor. Eh, napadi na, na primer, božične Bičanslavja, ki so bila omenjena, napadi na egipčanske kopte, vse to so primeri verske, eh, verske nestrpnosti. Podajam torej dva primera sovraštva, ki sta se odvijala nedaleč od Evrope. Pomembno je, da ima Evropa orodje, orodje, ki nam omogoča to, da zaščitimo vse verske manjšine. Evropska unija ne more tolerirati to vrstnih pojavov in zato bi od visoke predstavnice eh, si želela, da to razume tudi kot eh, prioriteto v mednarodnih eh, postopanjih. Kar pa zdajva komisijo in svet, menim, da bi bilo dobro, če bi upoštevali zaščito svobode veroizpovedi tudi v vseh naših odnosih s tretjimi državami. Hvala lepa, gospod Pjotrkovski. Hvala lepa, predsedujoči dame in gospodje. Znak eh, evropske identitete je bilo vedno krščanstvo. Iz krščanstva izhajajo vrednote Evropske unije. Zato Evropska unija ne more Stati križem rok, ko se preganjajo kristjani tudi v drugih delih sveta, v arabskih državah, v azijskih državah, ker so kristjani najbolj ogrožena verska manjšina, kar potrjujejo tudi zadnji napadi na kristjane v Egiptu, v Iraku in predtem v Indiji. Umirajo tudi otroci zaradi takšnih napadov. Mi pa imamo veliko inštrumentov, da to vrstne eh, primere, to vrstne eh, dogodke preprečimo. In zato moramo odločno obsoditi napade na kristjane. Eden najučinkovitejših sredstev je ta, da to vežemo na trgovinske sporazume z državami in da mora, da zahtevamo te države, da spoštujejo pravice kristjanov oziroma da v primeru kršitev takšne trgovinske sporazume lahko tudi odpovemo. Hvala lepa. Naslednja gospa Doris Pak. Frau Kommissarin. Draga gospa komisarka leta 2009 smo negovali eh, medkulturni dialog skupaj z muslimani, pravoslavnimi eh, in vsemi ostalimi. Mi smo skušali v naši skupnosti poskrbeti za to, da bi se povečalo zaupanje. Mi to delamo, sem pa seveda sodi tudi, da imamo sami stališče in da se k temu priznavamo tu, to včasih primankuje. Če e, berem in slišim, da Evropska komisija je izdala en koledar, kjer so zabeleženi vsi prazniki drugih veroizpovedi, ne pa krščanski prazniki, moram reči, da tisti, ki v Egiptu dela kaj tega, e, kaj takšnega, e, bo verjetno nadaljeval s svojim delom, če bo to videl.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 kjer je pravzaprav prišlo krščanstvo. Ne smemo dovoliti, da bi te ljudje bili pregnani iz njihovih domov. E, tam niso manjšina, oni so egipčani, palestinci, to je kot vsi ostali tudi. In bi hoteli tam živeti, to se jim pa otežuje. Jaz mislim, da moramo te ljudi podpreti, moramo skrbeti za to, da v vseh pogodbah, ki jih sprejme Evropska unija z tretjimi državami, da uklimo eh, svobodo veroizpovedi in da poskrbimo za to, da ni nujno, da bi nekdo zapustil svojo domovino zaradi veroizpovedi. Hvala. Hvala, gospa Pak. Zdaj pa dajem besedo gospe Omen Riten. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če pogledam slike iz Aleksandrije in Bagdada, potem mislim, da smo pred milijoni let, ko so se bojevali med seboj katoliki in protestanti. Danes v današnjo družbo to ne sodi. Če pogledam v Aleksandrijo, potem vidim tudi, da je to samo en primer za to, kar se dogaja v številnih državah. Evropska unija mora v okviru kulturnega dialoga, pa tudi v okviru svoboščin, za katere smo se skupno dogovorili, poskrbeti, da bodo v vseh pogodbah, v vseh državah članicah, s katerimi trgujemo za vseh poročili, eh, torej v vsakem poročilu, ki ga eh, sprejmemo, moramo eh, povdariti eh, svobodo vereizpovedi. Gospa Pak je pravkar rekla, da mora biti ta svoboda eh, recipročna, ker eh, kristijani niso manjšina, temveč poso, dosti krat tudi večina. Moramo se boriti proti nasilju in proti nestrpnosti, kajti to je nespremenljivo, je spremljivo. Mi vsi moramo obsoditi takšne zadeve in to skupno. In zato, gospa Ešten, vas poviz, pozivam, da se svojo službo poskrbite za to, da bi v vseh državah, v vseh stikih, ki jih imamo, dali poseben povdarek svobodi veroizpovedi, tudi v razgovorih z oblastmi, kar zadeva parlament, boste. V nas zagotovo našli partnerja, ki bo na vaši strani. Hvala lepa, gospa lepa, gospod, gospa, oprostite, Teo Karos, ena minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Napadi na kristjane na Bližnjem vzhodu so pogosto delo eh, ekstremistov. To, kar se je zgodilo na Cipru, pa je delo vojske. Imam pismo mm, tako imenovanega veleposlanika severnega Cipra v Cipru, ker to je država, ki obstaja zgolj zaradi prisotnosti turške vojske. In eh, v tem pismu je zapisano, da je prišlo do prekinitve slovesnosti oziroma maše, zato ker eh, ni bilo izdanega dovoljenja za kaj takega. Ampak ne vem, gospa Ješen, odkdaj izražanje veroizpovedi zahteva kakršnokoli dovoljenje. Sploh ne vem, kako naj bi država, ki želi vstopiti v Evropsko unijo, eh, obenem pa tako flagrantno krši temeljne svobode, sploh lahko nekaj takšnega eh, pomisli. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Pani baronka Ashton, dovolite, aby som vás oslovil a dôrazne... Hvala lepa, gospa baronica Ashtonova pozivam vas eh, in druge, da izpostavite, da je za nas nespremljivo, da se kristijane na bližnjem vzhodu še vedno eh, izpostavlja takšnim napadom. Eh, Iran, Irak, Nigerija, Turčija, Pakistan, to so države, ki so že stoletja domovina kristijanom, ki ne želijo zapustiti teh držav. Islamski kleriki pa v številnih primerjih podpirajo takšno protikrščansko delovanje. V severnem Iraku so se ljudje bali okrasiti svoje domove, v Iraku so obroženi eh, moški postrelili 52 eh, ljudi. Sestali smo se z iraškimi škofi tu v Evropskem parlamentu in dejali so nam, da potrebujejo našo podporo, da potrebujejo podporo celotne mednarodne skupnosti, da se bo na ta način zagotovilo, da veroizpoved ne bo razlog za usmrtitev. Poglejte, kam smo prišli. Imamo države, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo, obene pa prepovedujejo uh, vzpostavitev krščanskih uh, društev in kongregacij. V Evropski uniji dovoljujemo gradnjo minaretov, ampak to ni recipročno. Zato sprašujem, kje so vsi tisti zagovorniki človekovih pravic, uh, vsi tisti zagovorniki dobrobiti živali in podobno, ki so pogosto tako glasni. Uh, sprašujem, ali potrebujemo tudi skupino za zaščito kristijanov v svetu. Da. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Besedo pa ima zdaj gospod Štastni. Hvala, predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Zelo preskrbljujoče je videti vse večje število napadov na kristijane in njihove skupnosti. Tisti, ki so za to odgovorni, so večinoma fanatični islamski ekstremisti. Gre za dejanja čistega sovraštva, dejanje, ki ga je potrebno ustaviti in preprečiti. Evropska unija in njene institucije, vključno našim zborom, gospod predsedujoči, mora začeti izvajati pritisk na države eh, in vlade držav, v katerih se to dogaja, še posebej tiste države, kjer se država obrača v stran eh, ob takšnih incidentih. Mi namreč cenimo vsako življenje, zato je potrebno kaznovati vsakogar, ki ogroža človekovo življenje. In eh, ta kazen mora biti še hujša, če gre za napad na kakršnokoli manjšino iz naslova sovraštva. Gospod predsedujoči, ustrajati moramo pri tem in tudi pomagati moramo državam, ki zagotavljajo enako zaščito vsem in ki tudi zagotavljajo pregon storilcev takšnih eh, dejanj če ne bomo nič storili, se bo ta trend samo še nadaljeval. Zato je pomembno, da celoten civilizirani svet osredotoči svoje eh, delovanje na to, da te nevarne trende obrnemo v nasprotno smer. Hvala lepa, gospa Esaja, minuta in pol. Misari. Mitenkään väheksymättä muiden uskontojen kokemaa painetta, niin tilastot kertovat karua kieltään. Se... Mm. Glede na statistične podatke vidimo, kako težek je položaj. 74 odstotkov ljudi, ki so ogroženi zaradi veroizpovedi, so kristijani. In položaj je dejansko zelo zaskrbljujoč, predvsem v Bližnjem shodu. E, napadi na crkve, e, pri tem je izgubilo življenje dosti ljudi, med tem tudi otroci mi moramo se proti temu boriti. Mi, če eh, sklepamo trgovinske sporazume, moramo eh, vključiti tudi svobodo veroizpovedi v naše dogovore. Na žalost pa nekateri zapirajo oči pred tem zaradi trgovinskih eh, poslov v vseh pogodbah, torej bi morali imeti posebno klauzulo v zvezi z eh, svobodo veroizpovedi. Hotevela bi vprašati gospod Ešten, eh, ali tudi ona misli, da bi morale pogodbe v prihodnje imeti takšno klauzulo. Mi eh, izgubljamo svoje vrednote, mi eh, trdimo, da gre za zasebne zadeve, gospa Pak pa je pravkar omenila tudi koledar, eh, kjer naprimer niso niti omenjeni eh, krščanski prazniki. Tu bi morali eh, spoštovati prepričanje vseh ljudi. Gurejano. Hvala lepa. Naslednji je gospod Ungurejano. Hvala lepa, predsedajoči. Preganjanje kristijana na Bližnjem vzhodu, v Aziji, v Afriki ni na ključje tu ne gre za vrsto uh, obžalovanja vrednih eh, neusklajenih dejanj, ne, gre za klasično masovno preganjanje. Kristjane se preganja uh, ali pobija z jasnim razlogom, gre za versko čiščenje in to se dogaja ob tem, ko se mi tu v Evropi trudimo na vse načine, da bi uh, odgovorili na neskončne občutljivosti muslimanskih vednikov. Rezultat je Evropa polna mošej in eh, bližnji vzhod očiščen kristijanov. Ampak tu ne gre za številke, tu gre za soboščine in za identiteto. Tudi za tiste med nami, ki nismo verniki in ki ne menimo, eh, ki, ki, ki ne verujemo, menimo, da mora biti kašanstvo več kot neka eksotična eh, sekta. Sveda imamo svobodo verjeti v nekaj ali v nič, ampak naše svobode se ne sme zlorabljati. In ta pristop pomeni, da mora svoboda veroizpovedi postati predpogoj za kakršnekoli odnose z drugimi državami. In ta pristop moramo tudi uzakoniti in ta pristop mora postati predpogoj sestavni del mandata visoke predstavnice. Hvala lepa. You, give... Hvala lepa, gospod Ungureanu. Gospod Kelam, tudi za minuto in pol. Hvala, gospod predsednik. Gospa visoka predstavnica, v tej situaciji obsodbe in izjave niso dovolj. Napadi na krščanske skupnosti so se močno povečali, predvsem v državah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, težko je najti državo, je, kateri lahko kristijani normalno živijo. Še bolj pomembno pa je, da lahko svobodno izražajo svojo versko prepričanje. Mm, novi spravrnjenci so izpostavljeni eh, tveganju smrti, ampak kristijani so stoletja že na teh ozemljih in danes so vedno bolj pogosto prisiljeni v eksil ali so postane interno razseljene osebe, kot naprimer v Iraku. Zato je pomembna naloga v okviru Evropske strategije za versko svobodo, da se spremejo konkretni ukrepi proti tem državam, ki nameroma ne varujejo verskih manjščin. Omenil bi tukaj in se sklical na besede kolega Majora Orehe, ki pravi, da je treba sestaviti seznam žrtev in s katerimi bi služba za zunanje delovanje morala aktivno stopiti v stik. Ne gre za visoka eh, leteče besede, gre za dejstvo, da izgubljamo priložnosti, ker moramo zagotoviti, da bi krščanska crkva v Aleksandriji ali Ankarja imela možnost braniti svoje pravice. Najlepša hvala gospod Kalamca, pa je gospod Busotil minuto. Pa pa l'attacchi contro l'ensara flagittù. Najlepša hvala, gospod predsednik. Napadi na kristjane v teh državah so obsodbe vredni in moramo tudi reagirati na to. Postavil pa bi vprašanje, če mi ne bomo branili tukaj v Evropi, kjer smo zibelka krščanstva. Če ne bomo mi branili svobode verskega izražanja, kdo bo to storil? Moramo paziti, da se islamske skupnosti ne bi radikalizirali, da jih ekstremisti ne bi zmanipulirali, moramo pa istočasno tudi paziti, da ne bi vse muslimane imeli za teroriste, ker samo velika eh, manjšina muslimanov zagovarja nasilje in terorizem. Istočasno pa bi morali muslimani po celem svetu obsoditi ekstremizem, obsoditi ljudi, ki izkoriščajo versko prepričanje in s tem tudi uh, blatijo svojo lastno vero. Istočasno bi morali spodbujati oblasti v teh državah, v katerih se preganjajo kristijani, da te oblasti zagotovijo ustrezno zaščito kristijanom. Kljub eh, vsem dogodkom, ki smo jim pričali, ne bi smeli izgubiti razuma, kot je Mahatma Gandhi rekel, oko za oko in za zob, za zob nas bo pripeljalo do vse, do tega, da bomo slepi in brez zobi. Najlepša hvala, gospod Busudiri, sedaj pa gospod Kazini. Izvolite. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolegi, ki so že govorili, mislim, da so rekli že vse, omenili so dejstva, so jih ocenili, ovrednotili in postavili tudi nekaj konkretnih zahtev ker sem zadnji tukaj eh, na seznamu, bi dodal samo še nekaj, kar še ni bilo rečeno. In sicer bi navedel misli velikega evropejca Janeza Pavla II., ki je zelo učinkovito prispeval k pacu berlinskega zidu v, svojem duhovni, v svoji duhovni oporoki je zapisal štiri temeljne vrednote, ki, na katerih temelji prihodna civilizacija, civilizacija ljubezni so življenje, mir, eh, kruh in eh, svoboda veroizpovedi. Giorgio Lapira, nekdani župan eh, Firenc in eh, zagovornik teh pravic v knjigi V vodu politiko, pravi, da ima vsako politično prepričanje na svoji osnovi neko prepričanje o človekovi naravi. Za krščansko vero je človek predvsem bitje, ki moli, bitje, ki je sposobno stopiti v dialog, sposobno si zamisliti neskončnost, torej stopiti v dialog z Bogom in mm, odzeti človeku to možnost ni samo odzeti vero, svobodo veroizpovedi, ampak odzeti človekovo dostojanstvo. To bi bil mu prispevek konkretnim prizadevanjem Evropske unije, ki Eh, je ukorinjena v krščansko tradicijo in vedno zagovarja tudi svoj namen, da brani človekove pravice. Hvala. The... Najlepša hvala. Imamo sedaj podstopek HDI. Tukaj imamo rahlo težavo, ker je več kot 25 ljudi prosilo za besedo, imamo pa samo 5 minut na voljo. To pomeni, da vsakdo očitno ne bo dobil besede. Skušal bom enakomerno in pravično razdeliti ta čas, ampak ne morem pa vsem zagotoviti, da boste dobili besedo. Najprej bom dal besedo gospodu Almu. Grazie. Io mi limiterò a... Najlepša hvala. Omejil se bom na to, da bom visoko predstavnico zaprosil, da na svoj dnevni red eh, v. Uh, odnosih z Egiptom postavi tudi specifično vprašanje. In sicer od egipčanskih oblasti zahtevamo, da iz uradnih dokumentov, iz torej, osebne izkaznice, potnega lista, iz vseh dokumentov, ki so potrebni za eh, delo v Egiptu umakne oznambo, zaznambo verskega prepričanja. Ker so kristijani v Egiptu diskriminirani, takoj ko v dokumentu piše, da je kristijan, nima dostopa do službe. Islamski terorizem danes najde legitimacijo v določenem kontekstu, kjer je že institucionalizirana diskriminacija kristijanov. In to je torej specifična zahteva, ki jo lahko postavimo, če jo bomo tudi uresničili, bomo kristijane osvobodili institucionalizirane diskriminacije. Hvala. Now, Sedaj pa gospa Papadopulo, minuta. President. Gospod predsednik, tretji in deveti člen Evropske konvencije o človekovih pravici prepoveduje ta nehumano ravnanje ter varuje ta uh, eh, svodo veroizpovedi in prakse. To je potrdilo tudi Evropsko sodišče uh, za človekove pravice v pravdi med Turčijo in Ciprom leta 2001. Gospa Ashton. Žal, v zadnjih 36 letih država kandidatka, torej Turčija, sistematično uničuje verske spomenike na Cipru, spreminja krščanske cerkve v hleve in mošeje in prepoveduje krščanske maše v krščanskih cerkvah, Turčija mora biti obsojena za svoje eh, hudodelstva na ozemlju Evropske unije. Evropska unija ne sme ostati pasivna. Kristjani na Cipru so ogroženi. Najlepša hvala. Se nam vam, gospod Tajn. Spoštovana gospa podpredsednica komisije, danes gre za predlog resolucije v zvezi z eh, položajem kristjanov po svetu. Evropski parlament se zavzema za človekove pravice povsod po svetu. Mi e, moramo biti spodbudniki e, spoštovanja teh pravic. Kaj ti splošno ne gre samo za položaj kristijanov, gre za pravice svobode veroizpovedi. Mislim na vse veroizpovedi na tem svetu. Gre za zaščito verskih manjšin in za dožnost vsake države, da zaščiti te verske manjšine. Tudi v Evropi imamo probleme. Jaz sem iz Berlina. In uh, trenutno imamo v Berlinu zelo uh, vročo situacijo in prišlo je tudi do zažiga uh, eh, mošeja, ampak na srečo ni bilo nobenih žrtev. Potrebno je zaščititi vse inštitucije in to mora narediti tudi uh, Egipt in Egipt to dela zdaj po tem velikem napadu. Seveda ne moremo pred vsako crkvo, mošejo in sinagogo postaviti policista, ampak potrebno potrebno je zavarovati te institucije na vsak način. Zato je tudi tako pomembno, da vi kot politiki prevzamete odgovornost za odnos naših držav do verskih manjšin, da skušate spodbuditi eh, pozitivno vzdušje napram drugim veram. Gospod Tanok, prosim gospod predsednik ko sem pred enajstimi leti prvič stopil v ta parlament je bilo skoraj ekcentrično, celo e, nerodno v moji skupini, da sem večkrat izpostavil vprašanje preganjanja kristijanov v islamskih državah. In stvar se nadaljuje vseh teh 11 let. In torej z veseljem ugotavljam, da tudi bolj agresivne in antiklerikalne sile v tem parlamentu vsekakor e, zagovarjajo, da se moramo zaščititi skupnosti, stare krščanske skupnosti, kot so egipčanski kopti in kristijani v Siriji. Pred eh, prejšnji teden sem uh, zahteval od britanske vlade s svojimi kopskimi prijateljimi, da britanska vlada več naredi, da zaščiti egipčane uh, kopte v Egiptu. In teraj sedaj prosim vas, visoka predstavnica, da naredi Evropska unija isto. Najlepša, Najlepša hvala, gospod Salavrakos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred časom sem napisal članek članek, v katerem je šlo za monolog med več osebami. To je problem naše družbe danes. Vsi govorimo, izražamo svoje misli, ampak poslušamo samo sebe. In eh, v tem kontekstu vidim ta problem islamskega fanatizma, ki se zadnje čase izraža Mm, nekoliko povsod, predvsem tudi v Egiptu. Torej, od začetka 20. stoletja pa do danes, mm, ko so na vzhodu kristijani predstavljali 20 odstotkov, 22 odstotkov prebivalstva, eh, se je ta odstotek močno spremenil in zdaj ne vemo, če predstavljajo še 10 odstotkov. In mislim, da moramo slediti temu fenomenu, kajti v eh, Egiptu Tuniziji, v Libiji, imamo cerkve, pa ne vemo, kaj bo z njimi, ne vemo, v katero smer bodo šle te države. Tako da, gospa Ešton, prosil bi, če lahko spremete pobude, ki bodo normalizirale razmere, ki bodo zagotovile boj proti verskemu fanatizmu, proti kristjanom in pa tudi proti muslimanom. Hvala lepa, gospod Obermajer. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. Eh, škof eh, koptov je zahteval, da bi bolj zaščitili kopte v Egiptu, tako da bi preprečili nasilje. V Navedenih je še 50 držav, kjer se kristijane preganja. Jaz ne razumem čistočno zdaj. Ne smemo se čuditi, kaj ti riba smrdi pri glavi. In v Evropski uniji smo izdali in razdeljujemo koledar na eh, ki, tri milijonom eh, učencev, kjer niso navedeni krščanski prazniki, pa eh, navedeni pa so vsi prazniki eh, vseh drugih veri izpovedi. Lady Ashton, mi ne eh, moremo eh, izvajati tolerance tam, kjer vlada netoleranca. Ďakujem, pán predseda. Pani baronka Ashton. Chvála, gospod predsednik. Gospod Ashton. Evropska unija ne more ostati križem rok in ne more biti tiho, če kristjane ubijajo in preganjajo z njihovih domov. Varovanje kristjanov eh, ni zadovoljivo, pač ne strani Evropske unije. Vlada tukaj teror eh, politične korektnosti, ki dejansko um, zatira eh, svobodo izražanja in s tem je svoboda izražanja eh, omejena. Dejstvo je, da Evropska unija ne spoštuje krščanske filozofije in zato je tudi ne brani po svetu. Naši kolegi imajo konkretne težave v tem parlamentu s tem. Evropski parlament eh, je imel pomisleke, ko je moral pred časom obsoditi uh, Eh, umor škofa v veselu in Evropska unija tudi ni, se ni spomnila krščanskih praznikov, da ne govorimo o vprašanju eh, križa v šolah v Italiji, morali bi vzpostaviti evropski opazovalnico netolerantnosti do kristjanov. Veliko dela je nas še čaka. Sedaj pa zadnja eh, govornik, Trkiš, izvolite. Kur, mint romániai kisebbségi gospod predsednik, kot predstavnik mađarske manjšine, točno vem, kako zgleda preganjanje veroizpovedi, ker sem bil počaševskem v Romuniji. Viktor Orban je omenil boj proti preganjanju kristijanov. Prosim in tudi zahtevam, uh, Lady Ashton, da sodeluje z mačarskim predsedstvom v tem smislu. Pred kratkim smo bili na obisku v Istanbulu in smo tudi tam lahko videli, koliko uh, armenskih in grških kristijanov je bilo pobitih v, na začetku 20. stoletja. Še danes smo priča preganjanju kristijanov. Uh, eh, po svetu in zato bi prosil visoko komisarko, da si to eh, postavi na dnevni red, ker je to aktualno vprašanje. Po drugi strani pa Lady Ashton tudi prosim, da na svetu o zunanjih ministrov 31. januarja postavijo to vprašanje, postavijo za prioriteto varovanje kristjanov. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo Lady Ashton za odgovore na veliko večino teh vprašanj. Uh, Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Samo dve, tri uh, poglavitni niti od vseh teh zamisli, ki ste mi jih dali, bom povzela in na nje odgovorila. Najprej bi se rada zahvalila poslankam in poslancem za njihov izraz uh, podpore uh, k vsem prizadevanjem, ki jih skušamo tukaj izveljavljati, izvajati. Naj ponovim še enkrat, dejst, en del mojega zadovoljstva, da sem lahko tukaj na tem sestanku, je, da v koncu januarja, da se bom lahko vrnila na to vprašanje v koncu januarja. Poleg tega pa tudi zato, ker je vaš parlament dejansko izrazil uh, zelo podobno prepričanje kot moje, čeprav iz zelo različnih političnih skupin. Uh, ki so najbolj zaskrbljene za te vprašanja. Jasno bi rada izpostavila, da sem omenila izredno krščanstvo. Čisto na začetku sem navedla, kateri so razlogi, zaradi katerih sem odpotovala točno v Betlehem. Bila sem v bližnjem vzhodu, ki je zibelka eh, več različnih verov, izpovedi. Bila sem tam ob pravoslavnem božiču in bilo je zame, to je zame bila zelo. Uh, osebna izkušnja. Žal mi je, da gospod Mara ni tukaj, da bi slišal ta odgovor, ampak rad bi samo izpostavila, da sem izredno omiljala krščanstvo. Dve do tri stvari bi še rada izpostavila. In sicer veliko vas je izpostavilo oziroma postavilo vprašanje, kako izkoriščamo, uporabljamo vsa ta urodja in sredstva, ki jih imamo na voljo, da zagotovimo, da se ta vprašanja obravnavajo. Rada bi poslanke in poslance spomnila na to, da imamo trgovinske sporazume in sporazume o sodelovanju, kar številne sporazume, vse, ki smo jih sklenili od leta 1995, vključujejo tudi vprašanje človekovih pravic. In to velja za, če se ne motim, 134 držav. Poglavitni namen je, da izkažemo našo predanost varovanju človekovih pravic, istočasno pa to predstavlja tudi pravno podlago za sankcijo in uh, v primeru kršitve človekovih pravic. Eh, verjetno se boste spomnili, da sem sama izpostavila, preden sem nastopila v tej službi, vprašanje Šrilanke in sem sama zahtevala, da se eh, sporazum z njimi zamrzne zaradi kršitev človekovih pravic. Zelo pomembno je, kot ste poslanci in poslanke izpostavili, da še naprej delujemo tako, kot smo delovali do sedaj in eh, zagotovimo, da se varujejo človekove pravice na osnovi sporozumov, ki jih imamo sklenjene. Ena izmed stvari, ki bo zagotovo zelo zanimiva, bo delo eh, komisije v prihodnosti, ko bomo skušali videti, če se bo ta eh, uredba dejansko izvajala in kako se lahko ta uredba celo dodatno izboljša. Uh, Rada bi pa omenila tudi drugo stran, drugo plat eh, zvona in sicer eh, naša prizadevanja za, pod, eh, za promocijo demokracije in človekovih pravic. Veste, da podpiramo po celem svetu projekte v boju z, proti eh, ksenofobiji, rasizmu in diskriminaciji. Tudi financiramo v več kot 60 državah nevladne organizacije, ki se borijo proti diskriminaciji. In torej imamo na voljo celo vrsto sredstev, ki nam omogočajo da nekaj naredimo, ko čutimo, da so človekove pravice kršene. K temu pa je treba dodati tudi našo pripravljenost in tudi zmožnost naše zmogljivosti, da eh, podpremo in pomagamo nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju boja proti diskriminaciji. Prav tako bi nakratko omenila drugo področje in to je področje vloge naših eh, predstavništev v svetu. Številne poslanke Eh, ki jim poslanci so izpostavili namreč to vprašanje. Mislim, da je izjemno pomembno, da nadzorujemo eh, dogodke po celem svetu. Močno me je, se me je dotakni, so se me dotaknile besede številnih poslancev in poslank, ki so eh, izpostavili, da smo v zadnjih tednih in mesecih vedno bolj, bolj opažali zadevo, čeprav je stvar prizadevala nekatere že vrsto let, da imamo določene verske skupnosti, ki so v celem svetu redno diskriminirane in torej moramo posvečati pozornost tem zadevam. Ne, ko stvar preide že v nasilje, ko stvar preide v nasilje, smo seveda obvezni nekaj narediti, ampak še pred tem bi morali nekaj narediti, ko imamo redno diskriminacijo določenih verskih skupnosti. In z veseljem ugotavljam, da imamo številne delegacije po vsem svetu, ki so sposobne opaziti takšno situacijo in nas tudi redno obveščajo, ko prihaja do diskriminacije. Ko se pojavijo prvi znaki diskriminaciji, mislim, da je tudi zelo pomembno in to sem že nakazala, kot smo to izpostavili na zadnjem svetu za zonanje zadeve, vsa naša prizadevanja za človekove pravice. V poročilu, ko smo ga pripravili, smo omenili tudi pravice verskih skupnosti v celem svetu. Eh, danes so krščanske skupnosti igrale eh, prevladujočo vlogo v naši razpravi, ampak moramo zagotoviti, da tudi druge verske skupnosti uživajo enako mero eh, spoštovanja vsaj v Evropi, pa tudi po vsem svetu. Moramo dejansko razumeti, kaj se dogaja. In to počnemo tako, da imam, pripravljamo poročila o monitoringu po celem svetu prek naših delegacij. To nam tudi daje boljše smernice, da vemo, kako pravilno uporabiti orodja, ki jih imamo na volje, tako v komisiji, pa tudi, da okrepimo politično voljo. To ne velja samo zame, ampak tudi vi kot eh, poslanci v parlamentu ste jasno izpostavili in upravičeno izpostavili, da morate tesno sodelovati tudi z državami članicami in njihovimi ministri. Kot sem že na začetku rekla, da bom skušala zagotoviti, da bolje izkoristimo urodja, ki jih imamo, da bolje sledimo dogodkom po svetu in da izkoristimo vsa politična in gospodarska sredstva, ki jih imamo na voljo, da ostane ta stvar v samem osrčju naše agende v prihodnosti. Zahvaljujem se za vsa vprašanja. Če nisem odgovorila na nekatere z vaših vprašanj, nisem to storila slabim namenom, bom se potrudila eh, odgovoriti na ta vprašanja in pripraviti tudi na svet za zunanje zadeve. Najlepša hvala. Kolek. Najlepša hvala. Sedem navrhu usnesenja. Drage kolegice in kolege dobil, prejel sem sedem predlogov za uh, resolucijo. Jutri bo glasovanje v 12. Naslednja